Good afternoon and welcome. Uh, Lep eh, popoldan. Naslednjih sedem let za evropsko kulturo, izobraževanje in prostovoljstvo je naslov te tiskovne konference. In sicer uspešen program Erasmus, eh, ustvarjalna Evropa in solidarnostna enota. In tu gre seveda tudi za proračun. Danes je tu z nami predsednica eh, odbora za kulturo, izobraževanje in mladino Sebena Ferhajen, gospod Miljan Zvir, ki je pristojen za program Erasmus+, Massimiliano Smerilio za ustvarjalna Evropa in z nami je tudi Mihajla Šojdrova. Gospa Ferhajen bo vodila to tiskovno konferenco konferenco, vi pa lahko postavite vprašanja. Hvala. Tudi jaz vas želim pozdraviti v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje na današnji tiskovni konferenci o zadnjem stanju pogajanj v trialogu s svetom in komisijo. Veste, da je problem program za izobraževanje kulturo in solidarnostno enoto nekaj, kar povezuje Evropo. In tu se lahko učimo drug od drugega. S tem se eh, omogoča ustvarjalnost, se omogoča mladim, da dobijo eh, delovno mesto komisija, svet in parlament morajo zagotoviti, da so ti programi nared eh, januarja 2021 in da so v skladu z ambicijami, da se eh, razširi eh, področje uporabe. To je naš cilj, to je seveda ambiciozen cilj, da bi dobili še močnejše programe za ljudi, za duh Evrope, za to, kar Evropo približuje ljudem. Zato želim dati besedo poročevalcem najprej, bodo poročali o e, vsebini programa, o zadnjem stanju in potem bomo govorili seveda tudi o problemih pri pogajanjih, ki so horizontalne narave. Prvi dobi besedo Milan Zvir, ki je poročevalec za program Erasmus. Vsebine Hvala, Sabina. Veliko čast mi je, da sem stalni poročevalec Evropskega parlamenta za enega od najbolj uspešnih in najbolj poznanih programov. Od 87. Eh, leta eh, je dal možnost številnim mladim, da študirajo, delajo v tujini, da sodelujo v solidarnostnih akcijah, Od septembra naprej eh, se pogajamo s svetom in komisijo o Erasmus Plus za obdobje 2021 do 2027. Pod finskim predsedstvom eh, smo um, imeli več uspešnih krogov pogajanj, kjer smo dosegli kompromise pri številnih točkah. Sedanji program Erasmus Plus, eh, ki gre od 24. 2014 do 2020 ima proračun v obsegu 15 milijard evrov. Maja 2018 je komisija predlagala podvojitev eh, tega proračuna na 30 milijard, ker eh, parlament želi, da bi program bil še bolj dostopen in zato smo tudi zahtevali potrojitev tega proračuna in tudi nova predsednica komisije, gospa von der Leyen, podpira ta predlog. Vendar finsko predsedstvo in predlog finskega predsedstva iz decembra 2019 um, vsebuje alarmantne številke v zvezi z pr programom Erasmus. In sicer bi to bilo 48 odstotkov pod uh, predlogi ehm, torej parlamenta in 20 odstotkov pod eh, zmirnim predlogom komisije. In to kljub dejstvu, da je Evropski svet februarja 2018 imenoval Erasmus kot eno od štirih prednostnih nalog za naslednji dolgoročni proračun in sicer ob varnosti, ob obrambi in migracijah to je popolnoma nespremljivo za nas. Če želimo, da bi program bil še bolj dostopen, da bi okrepil eh, sedanje projekte in tudi pobude, kot so naprimer sodelovanje eh, univerz, centri za usposabljanje in izobraževanje in tudi vključitev novih pobud. Kljub uspehu sedanjega programa Erasmus, bo samo 3,7 odstotkov mladih v Evropski uniji je dobilo možnost sodelovati v zadnjih sedmih letih. Zato želim najprej pozvati visoke predstavnike Evropske komisije, pa tudi svet in vlade vseh držav članic, brez eh, vaše zaveze za veliko večji proračun Erasmus Plus ne bo eh, mogel izpolniti visokega potencijala, ki ga ima. Hvala, Milan Zvir, sedaj pa dobi besedo Massimiliano Smerilijo, ki je pristojen za program Ustvarjalna Evropa. Hvala, Sabine od začetka eh, medinstitucionalnih pogajanj smo imeli tri trialoge pod eh, predsedstvom Finske, kar nam je omogočilo, da pripravimo dobre rešitve, kompromisne rešitve eh, za nekatere točke tega dosjeja, predvsem člen 3, ki se nanaša na ponovno vključitev in na poudarek dodane vrednosti EU. In tudi prva priloga, kjer Eh, je treba upoštevati predvsem eh, horizontalne in sektorska področja eh, pri kulturi. In tu gre za založništvo, naprimer, in tudi za arhitekturo. Kljub sedanji blokadi pogajanj, parlament in vsi si želimo, da bi se kmalo spet nadaljevala pogajanja in da bi dobili, dosegli dogovor. In sicer dogovor s kon, svetom in komisijo, da bi tako lahko začeli z novim eh, načrtovanjem in da bi imeli program nared od eh, januarja 2021. Um, Ustvarjalna Evropa pomeni spremembo za državljane, ki eh, imajo tudi korist od tega. Dolžnost nas vseh je, da izpolnimo pričakovanja državljanov in da zagotovimo, da so programi pripravljeni za naslednje njeno leto in sicer s proračunom, ki bo kost tem ambicijam. Kar zadeva proračun, je stališče parlamenta znano od aprila 2019, ko je parlament eh, se izrekel za podvojitev proračuna za naslednjih sedem let. Ampak pogajanja v svetu pod predsedstvom Finske niso bili ohrabrujoči, kar zadeva ta vidik. Predlog z decembra ni vključeval jasnih podatkov za programe. Vendar podatke, ki jih lahko iz tega izpeljemo, so alarmantni. Prišlo bi do zmanjšanja za 20 odstotkov v primerjavi s predlogom komisije. Za program Ustvarjalna Evropa pa gre za res 53 odstotkov v primerjavi s predlogom parlamenta. Te projekte so zaskrbljujoče in osebno uh, se mi zdijo nesprejemljive. Ne moremo nadaljevati in vedno poudarjati pri različnih dogodkih v javni razpravi pomen integracije in vključitve kulture pri eh, olajšanju dialoga, izmenjave med državami Evropske unije in med Evropsko unijo in preostalim svetom in na drugi strani bi sprejeli eh, tako obsežne reze pri edinem evropskem programu, ki podpira kulturno, um, kult, kulturo in ustvarjalnost. Moramo imeti više ambicije pri tem v naslednjih sedem, sedmih letih, tako da bomo ustvarjalnemu um, področju in kulturi eh, tudi dodelili mesto, ki jim sodijo. Če ne bomo dovolj ambiciozni, bomo Ehm, morali oceniti, kaj ne bo možno v naslednjih sedmih letih. Eh, svet mora tudi pospešiti ehm, dela na naslednjem večletnem finančnem okviru in se mora vrniti k pogajanjem z obsežnim pogajalskim mandatom. Hvala lepa. Hvala lepa Massimiliano in sedaj dajem besedo Mihajli Šojdrovi, ki je pristojna za um, Evropski solidarnostni solidarnostno enoto. Hvala, hvala gospa predsednica, za to, da vas lahko obvestim o solidarnostnih enotah. To je pravzaprav nov program, um, namenjen mladim od 18. do 30. leta. Naš uh, namen je, da bi vključili 350 eh, tisoč mladih, v naslednjih sedmih letih v ta program. Zadnji trialog je bil pred dvema mesecema, 11. decembra, pod finskim predsedstvom. Eh, dosegli smo nekaj dogovora eh, na tehnični ravni. Tu gre za praktična vprašanja, eh, kot naprimer opredelitev definicije organizacij, udeležencev, kakovost dela in eh, seveda pa gre tudi za pogoje napotitve mladih in tudi sodelovanje pri humanitarnih akcijah. Vendar eh, to so tehnične točke, ki smo jih rešili. In sicer upravljanje programa eh, in proračunska vprašanja pa so ključna in so nerešena. Proračun za evropske ki, ki solidarnostne enote eh, je povezan z pogajanji o večletnem finančnem okviru. Predlog komisije je 1 milijarda 206 milijonov evrov, eh, torej to je kar ambiciozen znesek. In mi se strinjamo s tem predlogom, vendar potrebujemo več, več gotovosti glede proračuna čim prej. Razen tega želimo, da bi to bil indikativen eh, proračun. Um, torej gre za prostovoljstvo, za delovna mesta in za humanitarno pomoč. In upam, eh, da nam bo uh, uspelo zaključiti trialog pod hrvaškim predsedstvom. Optimistična sem, da bomo našli rešitve, ki bodo primirne za vse tri, uh, tri programe. Hvala, sedaj pa bom nadaljevala v nemščini slišali ste, da imamo velike ambicije s temi programi. V vseh programih se nam zdi zelo pomembno, da izpolnimo pričakovanja državljanov, predvsem mladih, v te programe. In zato je pomembno, da imamo na voljo zadosten proračun. Ehm, zakaj ehm, se ne nadaljujejo pogajanja, ko pa se vsi strinjamo, da je pomembno, da te programe pravočasno eh, pripravimo do začetka leta 2021, da jih bo možno izvajati. Kot parlament imamo dve osrednji zahtevi in sicer prvič gre za zadostno financiranje, to pa ni samo v naših rokah, eh, tako kot so povedali eh, trije poročevalci, um, moramo jasno pozvati, da potrebujemo več denarja. Če Kdor išče potencijal za varčevanje v teh programih, da bi proračun eh, spravili na 1,000 odstotka BDP, varčuje na napačnem mestu. Potrebujemo um, podporo za mlade in um, izmenjave. To, s tem bo omogočen napredek Evrope. In ti trije programi so vodilni za dosego tega cilja. Ta proračun se v večletnem finančnem okviru med državami članicami um, razpravlja, torej o tem se pogaja. Um, pro, problem je s proračunom. Dokler ne vemo, koliko bo denarja v proračunu za posamezne točke, ne moremo voditi sklepnih pogajanj. Od končnega proračuna bo odvisno, ki bomo zastavili prioritete. Nasli, torej, parlament gotovo ne bo rekel, da se strinjamo z vsem in da se odpovedujemo možnosti participacije. Če ne bo dovolj denarja za Erasmus, bomo morali se odločiti, eh, katere od pobud bomo eh, omejili, ki bomo določili prioritete, to pa so zadeve, o katerih ne morejo odločati države članice same in tudi ne smejo. Zakaj? Ker je parlament so zakonodajalec in eh, porazdelitev sredstev med programi je um, um, stvar postopka soodločanja med institucijami. Države članice so za te programe vse številke postavile v številk v oklepaj in v tej pogajalski škatlici ki so jo pripravili za večletni finančni okvir, tam naj bi se razpravljalo o tem in parlament bi bil s tem popolnoma izključen iz pogajanj. In rekli smo, da si pričakujemo predvsem po predlogih finskega predsedstva eh, od sveta jasno obrazložitev, da bo ohranjena pravica sveta, da določi, eh, koliko denarja je na razpolago za razdelke na splošno, da pa znotraj programov, torej kako razdeliti denar po programskih točkah, da pa je to spet stvar postopka soodločanja in s tem bi lahko tudi sodelovali predstavniki evropskih voljivcev. To je naša pravica, kot so zakonodajalec, ki, na kateri ustrajamo. Drugače bo svet um, sam odločil o tem, ali bo naprimer program Discovery EU e dobil sredstva ali ne, ali tudi spodbujanje izmenjave učiteljev, ali bo podprogram kot izmenjava uč učencev ali e-učenje, ali bodo ti programi eh, sploh dobili denar in koliko. In zato je pomembno, da svet poda izjavo, da je večletni finančni okvir in denar, ki je tam na razpolago, da je to v domeni pristojnosti držav članic, da pa razdelitev sredstev znotraj programa, da je to vprašanje, o kateri se odloča v sklopu trialoga in postopka so zakonodajalcev. Tretja točka, naslednja točka pa se obrača bolj na komisijo programa. Komisija je prosila za to, da bi zagotovili izvajanje programov, ki je tudi um, v skladu s časom, um, torej da bi eh, dobili tu čim večjo fleksibilnost. Parlament je pripravljen komisiji omogočiti večjo fleksibilnost pri izvajanju, kot je to bilo v preteklosti. Vendar v tem trenutku ko pride do bistvenih sprememb v programu, ko nove politične pobude, secondary politics, politics choices, ko je to treba sprejeti, pa ne morejo eh, sodelavci komisije sami odločati o tem, kako naprej razvijati te programe. Temveč to je vprašanje, ki, o katerem odločajo so zakonodajalci. In tu pri tem ima besedo parlament. Če popolnoma nove pobude, kot naprimer v preteklosti Evropska solidarnostna enota, se razvije iz obstoječih programov, na osnovi obstoječih programov, potem kot parlament nismo, ne nasprotujemo taki pobudi, vendar želimo so odločati o tem, kako um, to um, um, uresničiti ali naprimer popolnoma nove pobude Evropske univerze ali um, um, centri odličnosti za učenje na spletu, se vse to ne more, se o tem ne more odločiti, ne da bi parlament bil vključen v to razpravo. Zato si pričakujemo od komisije e, kot proti uslugo za večjo fleksibilnost pri fleksibilizaciji, ki jo želimo zagotoviti, da dobimo zagotovila, jasni postopki pri večjih spremembah ali tako imenovanih big scale initiatives, torej da bo tu imel parlament pravico kot so odločevalec, so zakonodajalec, da se upošteva ta njegova vloga. Na začetku oktobra smo komisiji jo prosili za predlog rešitve. V stališčih parlamenta smo vključili tako imenovane delegirane akte, torej če bi v okviru delovnih programov se naj nekaj uresničilo, izvajalo, potem naj bi se sprejel delegiran akt s odločanjem parlamenta, vendar vemo, da je ta zahteva zelo daljnosežna in smo pripravljeni eh, se odstopiti od te maksimalne zahteve, ampak da bi nove pobude vključili samo eh, na osnovi izvajanja tega, kot parlament ne moremo sprejeti, kajti um, z Lizbonsko pogodbo smo postali pravi so zakonodajalec in imamo pravico soodločanja. In to se ne more zgoditi s tem, na ta način, da se parlament izključi iz takih sprememb. To so seveda upravičene zahteve parlamenta, tako da um, dobimo nek, neke povratne informacije za ta program in predvsem gre tudi za politična vprašanja. Torej, govorila sem sedaj o temeljnih spremembah in pri, čeko, pričakujemo od komisije, da pripravi rešitev, eh, kakšen postopek naj bi predvideli za to. Doslej, kljub prizadevanjem gospe Gabriel, ki je pristojna komisarka, nismo prijeli predloga rešitve od komisije, ker Eh, na to gledajo kot na horizontalno temo. Vprašanje sodelovanja parlamenta, vprašanje upravljanja programov, to se ne nanaša samo na programe odbora za kulturo, temveč na drug, tudi na druge programe. Zato eh, komisija zaenkrat pravi, da še niso našli skupne rešitve, ki bi bila eh, izvedljiva za vse programe. In dokler te rešitve nimamo, smo rekli, ne moremo naprej se pogajati o teh programih. Smo imeli že več trialogov, tri trialoge s finskim predsedstvom o teh temah. Mnogo vprašanj je že razčiščenih, vendar še odprta vprašanja bodo odvisna od tega, ali bo zagotovljeno, da bomo pri bistvenih spremembah v programu dobili možnost soodločanja ali ne. Kajti ne, če ne, Eh, moramo bolj jasno opredeliti v programih, eh, kaj komisija sme, sme in česa ne sme. In to velja tudi za finančni okvir, to sem že rekla. Pravzaprav potrebujemo dve zagotovili. Eno, da lahko so odločamo, ko gre za interno razdelitev sredstev med programi, in da lahko so odločamo, če pride do bistvenih sprememb programov. To je pravica, ki jo imajo državljanke in državljani, da preko izvoljenih predstavnikov dobijo možnost soodločanja in da to ni prepuščeno le komisiji in svetu, kajti to so programi za mlade, za državljanke in državljane. Za nje so ti programi narejeni in moramo paziti, kako se z njimi ravna. Pričakujem eh, si, da bi hitro našli rešitev, da bodo podani takšni predlogi, pripravljeni predlogi, kajti v našem interesu, da bi eh, lahko začeli z izvajanjem programov čim prej, tako da ne bo nobene zareze med eh, izvajanjem sedanjih programov in novih, novih programov. In to velja za vse. In še zadnji stavek za vse programe. Vedno se govori o tem, kako pomembna je mlada generacija v Evropi in za Evropo. Uh, In menim, da bi bilo dobro, če bi države članice um, uvidele, da imajo ti, da programi dosegajo zelo veliko evropsko dodano vrednost in da so skupni programi in izmenjava osnova za to, da tudi, naprimer, notranji trg, demokracija delujejo bolje, bolj učinkovito in da bo to odvisno od tega, ali bomo nadaljevali s intenzivnim kulturnim programom in izmenjavami ali pa bomo pri tem vrčevali. Hvala. Sedaj pa imamo še nekaj časa za vprašanje ali dve. Prosim, da poveste, eh, na koga naslanjate vprašanje in kateri mediji predstavljate. Ime mi je Odi Havi, eh, radio eh, Nord Bretanje. Govorila bom francosko. E sedaj, ko je bil izveden Brexit, kako vidite odnose z Združenim kraljestvom, kajti vemo, da na Škotskem, kjer je veliko teh izmenjav in zelo veliko dobrih univerz, dobrih raziskovalnih središč, ali želite, da um, so še naprej del teh izmenjav in na drugi strani dolgo vemo, da je da ima Združeno kraljestvo tudi veliko odnosov z eh, državami vse povsod po svetu. Ali se ne bojite, da bodo postali konkurenti pri izmenjavi študentov iz tujine na področju izobraževanja? Also zu den Beziehungen mit Torej, kar se tiče odnosov z eh, Veliko Britanijo, naj povem, da se bomo o tem ukvarjali intenzivno v naslednjem letu. In sicer eh, sedaj eh, bomo tekom naslednjega leta sklenili sporazum in v tem okviru bomo obravnavali tudi to točko. Kar se tiče Erasma, Erasmusa, plus, je tako, da ima Evropska unija tudi stike z državami zunaj Evropske unije naprimer eh, so to države kot eh, sta Islandija in Norveška, eh, ki tudi sodelujeta pri programih Erasmus Plus in sta del Evropskega gospodarskega prostora. Te dve državi sodelujeta tudi pri izmenjavi študentov in šolarjev. Potem imamo še Erasmus Mundus, eh, tukaj imamo partnerske države zunaj Evropske unije. Torej, v kateri obliki, obliki se bo Velika Britanija tega eh, sodelovanja udeležila, bodo pokazala pogajanja eh, v, v okviru sporazuma. To bo del pogajanj. Ta hip pa. E, še nimamo nobenega predloga se strani e, Združenega kraljestva, torej to bo del pogajanj in v zvezi s tem ta hip ne mora ničesar povedati. To, da Brexit bo vplival na finančne strukture, kajti 8 e, milijard evrov letno bomo morali prihraniti in to se bo odražalo tudi na programih, torej proračun bo nižji. In nesporno bo uh, Brexit pokazal tudi posledice za te programe in te posledice ne bodo pozitivne. Euh, Vemo, da je Združeno kraljestvo tretja država, ki je najbolj priljubljena med študenti Združenih Evropske unije. In zato bi bilo seveda dobro, da bi se um, lahko nadaljevalo tako, kot je bilo doslej in da se bo tudi Združeno kraljestvo s tem strinjalo. In upam, da bomo v pogajanjih eh, zagotovili um, čim boljše pogoje za um, študente iz držav članic za te izmenjave, kajti to je zelo pomembno seveda bomo storili vse, kar je v naših močih, da bomo dosegli dobro pogodbo. Želim prijestvo. Thank you. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki ...